Okay. <laughs> Thank you. Hvala. Najlepša hvala vsem skupaj. To je izredno zasedanje, tako da sprejemamo posebni dnevni red. Dnevni red je s tem sprejet. Dveh sporočili predsednice. Imamo nov rok za osnutek poročila o podpori posebnih aktivnosti na področju finančnega poročanja in nadzora v obdobju 2014-2020, poročeval, kar sem jaz. Gospod Stolojan je predlagal odlog tega eh, roka za uložitev predlogov spremembti in to je sedaj 10. juni od 9. čakamo še prihod gospoda Asmusna, ampak mislim, da lahko vseeno začnemo s predstavitvijo komisarja, tako da ne bomo izgubili preveč časa. Upam, da bo tudi gospod Asmusen eh, do takrat, ko bomo prišli do vprašanj, že prišel. Pozdravljam komisarja in eh, tudi odsotnega gospoda Asmusna na sestanku odbora, to je naš prvi sestanek odbora eh, s trojko oziroma z dvema tretjinama trojke. Pogovarjamo se o dvojčku, zaenkrat še datumov izvajanja nimamo. Danes se bomo pogovarjali o Cipru. Prihodni sestanki s trojko bodo potekali na temo posameznih držav ali pa bodo splošne še narave. Te sestanke bomo organizirali tudi v prihodnosti, zato da bi lahko ustrezno predstavili procese, ki potekajo in metodologijo, ki se uporablja, tako da bodo državljani in državljanke vedeli, zakaj gre. Včeraj v prisotnosti gospoda Düsselbloma sem eh, predstavila vprašanja, na katere sta komisija in Evropska centralna banka pripravila vpraš, eh, odgovore. Odgovore smo torej dobili, nekaj zanimivih informacij se skriva v tem besedilu. Še vedno čakam na dovoljenje za objavo tega dokumenta v javnosti, ampak verjetno se bo to kmalo doskodilo vprašanja, kot je nujna likvidnostna pomoč, ta vprašanja obravnava eh, zadevna institucija, ne obe. Tako da na nekatera vprašanja odgovorita eh, obe instituciji skupaj, na nekatera vprašanja pa zgolj posamezna zadevna institucija. Hvala za te odgovore. S tem ste odgovorili na nekatera od naših vprašanj. Yeah, yeah, Okay. We, we thought you'd get here by the time I... Smo si kar mislili, da boste prišli v dvorano, še preden bomo končala s poročili. Dobrodošli v naši sredi kot predstavnik trojke. Sedaj bomo začeli s stankom o Cipru. Najprej bom besedo predala Olju Renu, nato pa gospodu Asmusnu na to bomo imeli krok vprašanj in odgovorov po pet minut v novem formatu. Prosim vas, da ste razumni, če vprašate, eh, če zastavite tri vprašanja v štirih minutah in pol, to ne bo delovalo. Dobili boste odgovor osebe, ki je najbolj odgovorna, tako rekoč, za to temo. Ampak držati se moramo omejitve. Tako vprašanje kot tudi odgovor spadata v to obdobje petih minut. Če boste preveč časa porabili za vprašanje, ne bo časa za odgovor. Upam, da se boste tega držali, ker ne bom dovoljevala eh, predolgih podaljškov. Komisar. Hvala, gospa predsednica, spoštovani poslanci in poslanke. Hvala za to priložnost, da se pogovarjamo o programu gospodarske podpore za Cipr. Poslali smo eh, odgovore v pisni obliki na vaše vprašanja in te odgovore si lahko pogledate. Potem, ko smo se dogovorili o programu 1. Eh, marca, naj bi prva sredstva nakazali v sredi maja, čez nekaj dni torej. S tem se bo Cipr izognil neplačilo kar bi lahko imelo velike posledice za ciprčane. Ključna vprašanja so naslednja. Zakaj se je Cipr znašel v takšni grozni eh, finančni situaciji, da je moral zaprositi za podporni program? Zakaj je trajalo devet mesecev od prošnje do dogovora o programu in kakšni so ključni elementi tega programa za podporo Cipru? dejstvo je, da so se ciprske težave nalagale več let. Glavni razlog je bil prevelik bančni sektor, v katerem so eh, bile bančne vloge eh, zelo dobro pogojene. Slaba je bila praksa upravljanja s tvegani, premalo je bilo nadzora nad največjimi ciprskimi bankami, ki so bile tako odprte za tveganje od zune. Komisija je Cipr že opozorila eh, o njihovih težavah in to kar hitro. Povedala je, kakšne so eh, fiskalne kakšna so fiskalna neravnovesja in vse to smo vključili v prvem evropskem semestru junija 2011. Novembra 2011 smo pripravili sporočilo za ciprske oblasti in jim povedali, da eh, program pomoči da bo eh, program pomoči neizogiben, če ne bodo sprejeli ustreznih ukrepov. Za pomoč so se odločili šele junija 2012, junija lani. Resnično je škoda, da je Cipr potreboval več kot pol leta za to, da je sprejel uh, dejstva in da si je priznal, v kakšnih slabih razmerah je in kako netrajnosten model uh, eh, pačnega sektorja ima. Še večja škoda je, da so potrebovali devet mesecev za dogovor z Evroskupino. Komisija ima vlogo pri uh, sistemu ESM na podlagi medvladnih eh, pogodb, deluje v imenu držav članic, tudi ko se pogaja o eh, memorandumu o eh, razumevanju kot del trojke. Cilj komisije tekom priprave in dogovora o podpornem sistemu za Cipr je imel tri faze. Najprej zagotoviti trajnostno rast na Cipru, zagotoviti finančno stabilnost na Cipru in v Evropi in tretjič, zaščititi integriteto evra in enotnega trga. Komisija je trdo delala za postopno prilagajanje bančnega sistema in realnega gospodarstva na Cipru. Pri tem smo želeli zagotoviti tudi vzdržnost dolgov in ustrezno financiranje. A pomankanje ustreznih odločitev, zamude in finančne omejitve so v veliki meri omejile eh, možnosti, ki smo jih imeli na eh, voljo. Države članice Evroskupine so bile pripravljene Cipru podati pomoč v višini 10 milijard evrov. Cipr pa naj bi zbral notranja sredstva, tako da bi poplačal preostanek potreb s pomočjo različnih fiskalnih ukrepov in s pomočjo deljenja eh, tega bremena z upniki in z bančnim sektorjem. Marca je bila ekonomska situacija tako slaba, da je bil scenarij, da scenarij, ki smo ga predlagali o postopni prilagoditvi, ni bil več mogoč. Zadeve so se slabšale iz dneva v dan. Jasno je postalo, da druga največja banka, Lajki, ne more preživeti in da jo moramo takoj eh, rešiti. Obstajalo je tveganje celotne, kolapsa celotnega bančnega sistema in s tem tudi propad eh, ulog, bančnih ulog. In eh, neplačilo države kar bi bila velika katastrofa za Cipr in za eh, Ciprčane. Takrat smo poskušali omejiti eh, grške operacije ciprskih bank in eh, ta dejavnost je bila eh, nujna za to, da bi zagotovili zaupanje in finančno stabilnost v Evropi. Sedaj se osredotočamo na izvajanje eh, programa finančne pomoči, s katerim bomo Cipr podpirali pri reševanju ekonomskih neravnovesi. Ključni cel tega programa je reforma bančnega sektorja s pomočjo eh, globokega prestrukturiranja. Želimo zagotoviti eh, zdrave javne finance in zagotoviti ustrezne pogoje za izhod iz krize in za ustvarjanje novih delovnih mest ta program bo privedel do manjšega, ampak preglednejšega, bolj zdravega bančnega sektorja. S tem bomo ustvarili ustrezen, fina, uh, ustrezen okvir za boj proti pranju denarja. Zato je potrebno vse določbe tega programa izvajati in to je tudi pogoj za financiranje z naslova ESM. Komisija želi ciprčanom pomagati v teh težkih časih pri ponovni izgradnji njihovega gospodarstva. Cipru bomo nudili tehnično pomoč s pomočjo podporne skupine. Upam, da lahko računamo tudi na vašo pomoč pri mobilizaciji vseh potrebnih eh, sredstev za Cipr in to čim prej, čim bolj učinkovito. Gospa predsednica, spoštovani poslanci in poslanke, mislim, da smo se naučili štirih stvari. Prvič. Situacija glede zajamčenih vlog mora biti jasna. In z tega vidika sta Evropa in Cipr hitro ukrepala, korektivno ukrepala in zagotovila, da so zajamčene vloge dejansko zajamčene v Evropi. Drugič, potrebujemo bančno unijo in vse njene zadevne elemente kot je naprimer enotni nadzorni eh, mehanizem, enotni mehanizem za reševanje, zato da bi preprečili razvoj tovrstnih neuzdržnih bančnih sektorjev, kakršnemu smo bili priča eh, na Cipru, ki lahko imajo grozne posledice za eh, gospodarstvo in za finančno stabilnost v Evropi kot takšni. Tretjič, ko postane neizogibno, da država potrebuje finančno pomoč, je nujno, da se takoj spreme ustrezne ukrepe, takoj, ko ugotovimo, da je to res. Zamude škodujejo državi, družbi in finančni stabilnosti. Četrtič. priznati si moramo, kakšne so strukturne težave eh, na področju našega sprejemanja odločitev, eh, tako v Evroskupini, kot tudi v Evropi kot takšni. Zato moramo dograditi ekonomsko in monetarno unijo. Trenutna medvladna določila moramo vključiti v okvir skupnosti. Zagotoviti moramo ustrezno odgovornost, zato mora pri odločitvah sodelovati parlament. Okrepiti moramo zunanje pred, eh, zunanjo reprezentacijo eh, evroobmočja, tako da bomo v en glas govorili tako v eh, kontekstu G20, kot tudi v kontekstu mednarodnega denarnega sklada, ko je govora o svetovni eh, ekonomiji in gospodarstvu. Gospa predsednica, naj sklenem z deloma eh, osebno pripombo osebnim komentarjem. Pet let sem trdo delal kot komisar za širitev. Želil sem omogočiti združenje Cipra, spravo na Cipru. Nažalost, pravega napredka ni bilo. Danes je dobro povedati, da bi z združenjem otoka zagotovili tako gospodarski kot tudi socialni razvoj Cipra. Mislim, da je napočil, napočil skrajni čas, da eh, to tudi zagotovimo. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala. Tisti, ki smo tukaj, se bomo spomnili oziroma se spomnimo vaših naporov v prejšnji komisiji. Sedaj pa Evropska centralna banka. Izvolite. Yes, Hvala. Gospa predsednica, spoštovani poslanci in poslanke. Hvala, da ste me pozabili in eh, povabili na to izmenjavo mnen o finančni pomoči Cipru. Mislim, da smo to že enkrat naredili v primeru Grčije. Sedaj pa imamo ustrežnejšo pravno podlago z vaše strani. Kmalo bo namreč eh, izvajan dvojček proces sprejemanja odločitev, o tem smo se pogovarjali kot o kontroverzni temi tudi v tem parlamentu. Zato mi je v veselje, da imam sedaj priložnost, da predstavim stališče Evropske centralne banke in da sodelujem v javni predstavitvi te teme. To priložnost bi izkoristil tudi zato, da bi se zahvalil eh, partnerjema v trojki za dobro sodelovanje še posebej se osebno zahvaljujem Olju Renu in njegovi ekipi za eh, vse, kar smo dosegli v težkih razmerah. Preden se pogo eh, pogovorimo o eh, posledicah prilagoditvenega programa, moramo ugotoviti, zakaj se je Cipr znašel v takšni situaciji. Zakaj so se razvila takšna neravnovesja v takšni eh, velikosti in zakaj je bil izziv na Cipru tako ogromen? To so bistvena vprašanja. Upam, da bomo na njih danes lahko našli odgovore. In potem, ko je komisar Ren že spregovoril, bi se rad samo sredotočil na bančni sektor. V 21. stoletju se je ciprsko gospodarstvo razvilo v neuronovešen eh, gospodarski model z veliko finančno industrijo. Država je postala glavni ponudnik bančnih storitev in ciprske banke so eh, privabile veliko tujih ulog. Razširile so svojo bilanco tako eh, zunanjo kot notranjo bančni sektor je predstavljal 700 odstotkov BDP-ja. In vsako tretje delovno mesto je bilo povezano eh, s finančnim sektorjem. Učinkovita uporaba ustreznih političnih orodij bi lahko in bi tudi moralo umiriti eh, ta razvoj dogodkov. Ampak finančni nadzor ni bil dovolj učinkovit in tako ni uh, preprečil razvoja neravnovesja. Banke so postajale vedno bolj eh, izpostavljene tveganjem glede financiranja. Privabiti so želeli eh, vloge s tem, da so nudili visoke obresti, v poprečju 2 odstotka više kot eh, drugot v evrovmočju. S tem je nastal tudi mehurček na nepremičninskem trgu. Mehurček se je razpočil in posojila so postala neuzdržna. Veliko je bilo izgub zaradi prestrukturiranja dolgov in to je škodilo bilancam. Ta narava eh, tega ekonomskega sektorja pa ni bila opazna zgolj v finančnem sektorju kot je dejal komisar Ren, je bilo težav veliko tudi drugot. Izguba konkurenčnosti, vedno večji fiskalni primankljaj in javni dolg. Zato je bil Ciper v zelo slabem položaju, ni se moral rešiti iz eh, te situacije. In te težave so bile ogromne, še posebej glede na majhno velikost gospodarstva. Dve največji banki, ki predstavljajo polovico domačega bančnega sektorja, so imeli kapitalske eh, potrebe v višini 8 milijard eh, evrov, 44 odstotkov BDP-ja. In to smo ugotovili februarja 2013 pri nadzoru. In če bi vlada poskrbela za rešitev te dokapitalizacije, bi se njihov dolg eh, povečal na 145 odstotkov BDP-ja. To bi bilo zelo škodljivo za vzdržnost javnega dolga. Tradicionalni načini deljenja bremena s pomočjo uh, upnikov v bančnem, zasebnem bančnem sektorju so bila omejena in zato je bilo na, uh, eh, neravnovesje tako veliko. Vse skupaj je pomenilo, da, je, da so bile razmere na Cipru uh, zelo posebne in velik izziv. To je potrebno upoštevati tudi pri oblikovanju uh, evropskega sistema podpore in o tem bom govoril sedaj. Tri, tri cilje smo imeli pri dogovarjanju o memorandumu o razumevanju. Okrepiti finančni sektor, zagotoviti vzdržnost dolga in tretjič ustvariti ustrezne pogoje za trajnostno uravnoteženo rast. izpolniti te tri cilje je velik izziv. Ne le, da smo morali uh, zagotoviti pravo ravnoteže med dolgoročno uh, vzdržnostjo eh, dolga in reševanjem trenutnih finančnih težav, morali smo zagotoviti tudi politični dogovor, soglasje v evroskupini in ustreznih uh, organih drugot. Zaradi teh posebnih političnih okoliščin, ekonomskih okoliščin, je proces trajal predolgo in situacija v bančnem sektorju je postala kritična. Zato je Evropska centralna banka morala posredovati in ponuditi eh, je morala nujno likvidnostno pomoč, e LA. Centralna banka bi morala pomagati ustreznim eh, drugim bankam, ki so imele likvidnostne težave. Dve največji Eh, banki, najšipkejši banki, nista bili več solventni, zato jim nismo morali, eh, mogli pomagati z likvidnostjo. Če bi jim pomagali s tem sistemom, bi s tem kršili naš sistem in kršili določbe pogodbe. 21. Marka, marca se je Evropska centralna banka odločila, da bomo z e LA nadaljevali zgolj, če bo pripravljen ustrezen program, program, ki bo zagotovil solventnost zadevnih bank. Po dogovoru Evroskupine 25. marca Evropska centralna banka ni nasprotovala zagotavljanju e LA centralni banki Cipra. V obeh primerjih je Evropska centralna banka delovala v skladu s svojim statutom izvajala je v, uh, e, ustrezna obstoječa pravila, nič manj, nič več. Program Evropske unije in Mednarodnega denarnega sklada odraža tri cilje, o katerih sem prej že govoril. Želeli smo pokriti kapitalske potrebe dveh največjih e, bank in to z lastnimi prispevki nezajamčenih ulog e, uh, in uh, drugih upnikov težave bi bile s tem predvsem manjše kot pa v primeru likvidacije, kar je, bi bila ena od alternativ programa. To je potrebno za zagotavljanje vzdržnosti javnega dolga. S tem bomo prispevali tudi k vzpostavljanju ustreznih pogojev za trajnostno rast in uravnoteženo rast. S tem smo zmanjšali tudi finančni bančni sektor iz približno 500 odstotkov BDP-ja na 350 odstotkov BDP-ja na začetku programa. To je nujno, če želimo zagotoviti uravnotežene eh, obveznosti strani bank eh, in države. Uloge pod 100 tisoč evrov so še vedno zajamčene in eh, ne spadajo v področje uporabe programa a kljub tem ukrepom bančni sektor še ni stabiliziran. Deljenje eh, bremen je slabo vplivalo na zaupanje in zahteva začasno in sorazmerno nadzorovanje kapitala in ulog. Kratkoročna tveganja so visoka. Globoka recesija bo verjetno škodila eh, bančnim bilancam. Odvisnost največjih bank na LA je še vedno velika. Zato potrebujemo dodatne ukrepe, zato da bi dokončali reformo finančnega sektorja in povrnili zaupanje v delovanje bančnega sektorja. Nasi sedaj pogledamo eh, lekcije, ki smo se jih naučili eh, iz naše izkušnje na Cipru. Mislim, da nas je primer Cipra spomnil na pomen vzpostavitve bančne unije in to čim prej. Le takrat bomo namreč lahko prekinili to negativno interakcijo med bančnim sistemom in vladami. Hitro izvajanje enotnega nadzornega mehanizma je nujno. Centralizacija nadzora ter učinkovita uporaba Eh, makronadzornih orodij bo privedla do ustreznega eh, nadzora in preprečevanja makroekonomskih neravnovesij k malu in eh, hitro v procesu. S tem bomo zagotovili bolj zdrav finančni sektor, finančni sektor, ki lahko prispeva k trajnostni rasti. Drugič. Izkazalo se je, da nujno potrebujemo evropski sistem za reševanje finančnih institucij v ta bi morali vključiti svežen ex ante pravil za reševanje od znotraj, za bail-in in eh, preferenčni sistem za uloge. Eh, Imetniki ulog bi morali biti na vrhu hierarhije upnikov, uloga jamstvenih skem pa mora zagotavljati uh, ustrezno ravnovesje. S tem bomo zagotovili tudi pravno gotovost in predvidljivost reševanja. Tretjič. Izkazalo se je, da nujno potrebujemo enotni sistem reševanja. Enotni sistem reševanja je temeljni stebr bančne unije in po našem mnenju je nujen dopolnilni element za enotni reševalni sistem, eh, enotni nadzorni sistem. Tako bomo lahko sprejemali hitre odločitve in s tem minimizirali stroške reševanja. Na voljo mora biti tudi Evropski sklad za reševanje, ki mora imeti dostop do začasnih in fiskalno neutralnih sredstev. Hvala za vašo pozornost skupaj s komisarjem, pa sva vam sedaj na voljo za vprašanja. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa prvo vprašanje. Skupina je Ležon Polkozes. Hvala lepa, gospa predsednica. Podpredsedniku gospodu Rejnu bi rad nekaj povedal. Z velikim veseljem sem prisluhnil njegovemu opisu situacije. Brez težav lahko podpremo vse te lekcije, ki jih je sam izpostavil. Prav tako se strinjam z ulogo ECB-ja. Vprašanje pa je, ali bo komisija imela na voljo dovolj sredstva in tudi volje za to, da vlade prisili, da sprejmajo nujne ukrepe tisto, kar Evropo blokira v današnjem času, so posamezna stališča vlad. Vidimo, da medvladna metoda ima določene omejitve. Na mesto vprašanja bi raje podal pripombo v zvezi s Ciprom. Rekli ste, da smo preveč slabo predvidevali stvari, da smo slabo napovedali tudi morebitne posledice, da je Cipr prikrival realno stanje in da je zaradi tega prišlo do zamud. Vi opozarjate pravzaprav nad tem, kako so bile tolmačene odločitve komisije v nekaterih državah. To se običajno dogaja, ampak predvsem so bile deležne kritike, vse pripombe komisije v zvezi z roki. Če bi spoštovali roke, bi zagotovili finančno stabilnost, s tem bi poskrbeli tudi za ustrezen pristanek znotraj predvidenega roka in s tem bi izpolnili tudi cilj, ki smo si ga zadali. Predsednik Baroso je podal določene predloge. Vemo, da je bilo vzdušje v tistem trenutku precej občutljivo, kar zadeva predloge za oblikovanje nadaljne Evrope. Zato me zanima, kakšne roke ste si zastavili za spreminjanje politike na področju zagotavljanja finančne stabilnosti v Evropi. Ne želim, da zauzamete stališče do tega, ampak zanima me, kaj se dogaja z posameznimi predstavniki komisije po Evropi. Tudi v Franciji imamo predstavnika Evropske komisije in zanima me, ali vas oni redno obveščajo o tem, kaj se dogaja, kako se izvajajo predlogi in odločitve komisije. Mislim, da ne bi smeli dopustiti, da postopoma zapademo v ta prepad, ki se je pojavil. To je pripomba, ki sem jo pravzaprav želel izpostaviti. Zanima me, ali ste resno vzeli lekcije iz preteklosti in kako to upoštevate pri nadaljem delu. Hvala. To ni bilo vprašanje. Bi se morda na hitro odzvali. No, par vprašanj sem izsledil v teh pripombah. Hvala lepa za vse te pripombe, hvala lepa tudi za povratne informacije. Sprašujete, ali ima komisija na voljo dovolj sredstev in dovolj volje za to, da vpliva na države članice in na sprejemanje odločitev. Glede volje lahko povem, da jo imamo, glede sredstev pa je treba podati nekoliko bolj uravnotežen odgovor. Povedal sem že, kakšno je ozadje obeh mehanizmov za zagotavljanje stabilnosti v Evropi. Maja 2010 je komisija predlagala, da se vzpostavi mehanizem ESM in sicer na podlagi evropskega proračuna. Poleg tega smo želeli dati skupna jamstva, ker smo želeli, da bi vse skupaj delovalo v evropskem okviru. V tisti slavni ali neslavni noči med 9. 9. in 10. majem. Pa je bilo stanje takšno, da smo na koncu oblikovali e SM, tega poznate, ker je instrument skupnosti, več kot 60 milijard evrov je v tem instrumentu in EFSF, to je medvladni instrument, kjer je na voljo 440 milijard evrov. EFSF nažalost ni bil tako trden instrument, kot bi moral biti, niti ni imel na voljo dovolj sredstev, zato je evroobmočje moralo vzpostaviti trajen orodje, trajen mehanizem za zagotavljanje stabilnosti. Znotraj tega okvira smo delovali, kot rečeno, na voljo smo imeli različne programe finančne pomoči in v okviru teh programov se komisija pogaja v imenu držav članic. Hvala lepa. Skupina SD, Elisa Ferreira. Um, Hvala lepa obema gostoma, da sta danes z nami. Ciprsko kaj situacija nas pravzaprav sili, da se nekaj naučimo iz tega. Razumem sicer, da se je problem vlekel kar 18 mesecev, veliko novih predlogov in odločitev je bilo podanih glede bančne unije, mene pa zanima naslednje. Kako je mogoče, da je proces tako dolgo trajal? Potem pa je vseeno bilo na koncu veliko nesoglasi, Sprejete so bile odločitve, ki so spodkopale vse tisto, kar smo zagovarjali do trenutka, ko so bile sprejete. Poleg tega obstaja različno stališče med državami, članicami in bankami. Prišlo je do nesoglasi glede jamstva za uloge 100 tisoč ali ne 100 tisoč, celo do 100 tisoč evrov je bilo postavljenih pod vprašaj. Še Evropska centralna banka, vprašanje za vas. Podali ste priporočila držav vam članicam. Evropska centralna banka je posredovala ta priporočila in zanima me, ali ste ta priporočila posredovali tudi preko nadzornikov na Cipru. Banke so pravzaprav izvor problema. Vemo tudi, da so bili opravljeni stresni testi, da smo zagotovili likvidnostno pomoč ciprskim bankam, Evropska centralna banka je to storila. Vseeno se je pojavilo kar nekaj sistemskih tveganj. Se vam ne zdi, da bi odbor moral že prej odkriti ta tveganja, še preden smo se znašli v položaju, kakršne smo se znašli? Komisar, vi ste zadolženi za to, da zaščitite evro. Ali niste mogli napovedati boljših ukrepov za zaezitev širjenja problematike od trenutka, ko ste sprejeli odločitve. Še eno vprašanje, kaj se dogaja s trojko? Kako trojka deluje? Strinjam se, da je treba trojke nadomestiti. Nihče ni odgovoren v okviru trojke, vsaj takšen občutek imamo. Trenutno imamo na voljo program prilagoditve, ki predvideva kratkoročno izgubo prihodka za to državo in sicer v višini 15 odstotkov. Zanima me, kdaj bomo zaključili s trojkami. Dvojček imamo na voljo, mislim, da je čas, da se premaknemo naprej, da se oddaljimo od medvladnega sistema, da se približamo pravemu evropskemu sistemu. Zanima me, kdaj bo zadnja trojka opravila svoje delo. ECB, gospod Asmusen. Hvala lepa, gospa Ferreira, za to vprašanje. Vprašali ste me, zakaj je toliko časa trajalo. Kaj je Evropska centralna banka storila v tem času? Rekel sem, da zaradi izjemnih gospodarskih in političnih okoliščin na Cipru, pa tudi znotraj evroskupine, so se pogajanja o samem programu predolgo vlekla. V umestnem obdobju je stanje v bančnem sektorju postalo kritično. Ciprski organi so že zaprosili za finančno pomoč in sicer junija lani. Vsi veste, da smo program dokončno oblikovali šele marca letos. V umestnem obdobju torej nismo uspeli doseči nekega začetnega dogovora med trojko in ciprskimi organi. Ta program oziroma dogovor bi lahko potem dali evroskupini v odločanje. Memoranduma o sporazumu oziroma razumevanju nismo uspeli doseči vsaj ne takšnega, ki bi nam omogočil, da dosežemo cilje, da zagotovimo trajnostno rast, da omejimo zadolženost, da jo naredimo vzdržno in da poskrbimo tudi za ustrezno sanacijo. Ni šlo za nesporazum znotraj trojke, ni to razlog, da se je proces tako dolgo vlekal. Trojka je bila enotna, težko pa je bilo oblikovati svežen, ki bi nam omogočil, da dosežemo vse zastavljene cilje skupaj s ciprsko vlado in ciprskimi organi. Zato je toliko časa trajalo, da smo evroskupini posredovali ta memorandum o razumevanju. Strinjam pa se, da se je situacija predolgo vlekla, glede na to, kakšno je bilo stanje v bančnem sektorju. Naj podarim, da ECB ni podala priporočila bankam, zato ker nismo nadzornik, ne še. Uh, To je ena od lekcij, ki smo se jo naučili, namreč, da je čim hitreje treba vzpostaviti enotni nadzorni mehanizem. V tej situaciji namreč bi lahko ti dve največji nacionalni banki vključili v evropski nadzor. Zato nujno potrebujemo evropskega bančnega nadzornika. Mi nismo igrali vlogo nadzornika, to funkcijo je upravljala Ciparska centralna banka. V celoti razumem tudi vaše vprašanje, ki se je nanašalo na to, kdaj bomo zaključili s trojkami. Oli Ren je to že upravičeno izpostavil. S trojkami bomo zaključili takoj, ko bo Evropski mehanizem za stabilnost postal prava institucija. Zaenkrat gre za medvladni institut, ki smo ga vzpostavili zato, ker nismo imeli na voljo nič drugega, zato da bi upravljali s krizo, nekaj smo morali storiti hitro in sicer v okviru obstoječih pogodb. Ne kritiziram ESM-a, nikakor ne, gre za zelo koristen instrument. Takšno institucijo smo v preteklosti pogrešali vendar je samo vzpostavitev, sama struktura nekoliko nenavadna, ker smo jo pravzaprav postavili v času krize. To je treba spremeniti. Preostali elementi iz kriznega upravljanja se prav tako lahko spremenijo. Sam ne bi predlagal, da sredi krize spreminjamo sistem trojke. Kljub temu, kar včasih lahko preberete ali slišite, in sam sem sodeloval pri trojkah, lahko povem, da trojka dobro deluje. Včasih res prihaja do razlik med institucijami, tudi znotraj institucij smo temu včasih priča, to je običajno. Nekateri se bolj osredotočajo na finančno stabilnost, drugi se osredotočajo na to, kako zagotoviti rast. Tudi danes ste lahko priča temu znotraj mednarodnega denarnega sklada. Tako da sam trojke sredi krize ne bi menjal, ker nimamo v tem trenutku na voljo nobene druge alternativne možnosti. Dolgoročno gledano pa se strinjam z vami. Vrniti bi se morali na sistem, ki temelji na evropski ravni in ki postavlja Evropsko komisijo v središče delovanja, seveda pa bi morali biti odgovorni tudi Evropskemu parlamentu. Oli bi morda še ti kaj dodal na vprašanje v zvezi s trojko, smo že prejeli odgovor. Lahko se samo strinjam s tem, kar je rekel Jörg. Naj odgovorim na vprašanje gospe Ferreira, zakaj je toliko časa trajalo vse skupaj. Jörg ima prav, ko pravi, da je bilo vse skupaj vezano na situacijo na Cipru in znotraj evroobmočja. Nekaj izkušenj že imam. V zadnjih letih sem jih pridobil, ko gre za upravljanje s krizami. Videli smo, da se je država znašla v nemogočem gospodarskem položaju. Najprej se je vse skupaj zanikalo, zanikali so dejansko stanje. To je vzorec, ki se posod ponavlja. Zanika se realnost, potem pride do črpanja sredstev. Cipar je nekje konec leta 2011 sicer pridobil posojilo z uh, ruske strani, s tem se je sicer celotno problematiko nekoliko odložilo, ampak zaradi tega je prišlo potem do makroekonomskih neravnotežji. To je tudi razlog, zakaj je prišlo potem do zelo bolečih pogajanj, v okviru katerih smo imeli še toliko bolj omejene možnosti. Zato se mi zdi, da bo dvojček sedaj služil kot bolj primeren preprečevalni instrument, tako kratko kot srednjeročno gledano. Popolnoma se strinjam z Jorgom, da je treba počasi izpeljati reformo znotraj evroobmočja. Tudi države članice znotraj evroobmočja so se o tem pogovarjale. Nacionalni parlamenti so prav tako podali zelo zahtevne pogoje glede posameznih svežnjev. Na koncu pa se mi zdi zelo pomembno, da ponovno spostavimo gospodarsko in monetarno unijo da še enkrat preučimo pravila za sprejemanje odločitev, ko gre za nudenje finančne pomoči, če lahko mednarodni denarni sklad sprejema odločitev z določeno večino in ne soglasno, zakaj evroobmoče tega ne bi moglo storiti. Če bi ukrepali na podlagi kvalificirane večine, bi lahko bolje delovali, tudi komisija bi lažje upravljala svoje delo. Hvala lepa. To so bila pomembna vprašanja, dobri odgovori. Sedaj smo izkoristili ta dvojni časovni okvir, ki smo ga imeli na voljo. Nekoliko bomo prilagodili časovnico, eden od skupine SD bo na koncu črtan seznama. Nadaljujemo pa skupino ALDE. gospod Skilakakis. Hvala lepa, hvala lepa obema gostoma za iskrenost. To jasno kaže na to, da je dialog možen. Mislim pa, da bo sodelovanje z ECB-jem zapleteno. ECB seveda nudi finančno likvidnostno pomoč tistim institucijam, ki še imajo možnost, da splavajo. Pri banki Lajki je šlo za 3,5 milijarde evrov. Zaradi grške psi je prišlo do precejšnje izgube, kar pomeni, da so ciparske banke pravzaprav padle pod mejo, ki je opredeljena v kapitalskih zahtevah. Potem ste ELA zvišali z 3,5 na 9,6 milijard večino maja, junija in julija leta 2012. Nekje 50 odstotkov BDP je predstavljal ta znesek, ko gre za likvidnostno pomoč. Zato me zanima, kdaj ste sprejeli odločitev, da se poviša banki Lajki likvidnostna pomoč na 9,6 milijard. Ali je to sprejel odbor v centralni banki? Kdaj ste sprejeli odločitev, da je ta banka solventna, kaj je bilo za dodatnim zavarovanjem te pomoči. Namreč ciporski dolg je tako visok, da enostavno država kot taka ne more financirati te pomoči. Kako lahko dopustite, da se 50 odstotkov državnega BDP-ja uporablja pri zasebni banki več kot eno leto za zagotavljanje solventnosti? Kako ste lahko dopustili, da se 50 odstotkov BDP BDP-ja, torej 50 odstotkov BDP-ja je znesek likvidnostne pomoči, ki ste ga namenili za to banko, ne da bi parlament dal soglasje. 9,6 milijard evrov ste dali ljudem iz zasebnega sektora, ki so enostavno porabili ta denar in šli. Really... Mislim, da je to vprašanje za Evropsko centralno banko. Bom skušal odgovoriti na to vprašanje. Hvala lepa najprej za zastavljeno vprašanje. Prav imate, ko gre za nujno likvidnostno pomoč ali ELA, jo nudimo solventnim bankam, ki se trenutno soočajo z likvidnostnimi težavami. Trije koraki morajo biti izpolnjeni pri zagotavljanju te pomoči, enako je bilo pri banki Lajki. Najprej, leta 2010 in leta 2011 je banka postopoma izgubljala dostop do zasebnih virov financiranja, še posebej zaradi situacije v evroobmočju, zaradi državnega dolga in zaradi tega, ker je izgubila veliko zaradi grških obveznic. Poleg tega je banka Lajki morala zagotoviti dodatna zavarovanja, sredstva je začela pridobivati tudi strani centralne banke na Cipru. To je bil prvi korak. Drugi korak je bil potem ob koncu leta 2011. Do tega je prišlo zaradi tega, ker so priznali, koliko denarja so izgubili zaradi grške banke in obveznic. Stopne solventnosti pri banki Lajki je padla pod mejo, ki je opredeljena v kapitalskih zahtevah in to opredeljuje Ciprska centralna banka. Junija 2012 je Cipr izdal obveznice, da bi pridobili 1,8 milijarde evrov za banko lajki, ki naj bi s tem izpolnili tudi zakonsko določene kapitalske zahteve. Julija 2012 zaradi neutemeljene izdajanja vladnih obveznic je upravni svet Evropske centralne banke sprejel odločitev, da bo banko lajki izključil iz monetarnih dejavnosti v kontekstu bonitetnih zahtev. Ciprska centralna banka je banki Lajki ponudila nujno likvidnostno pomoč in sicer predvsem zaradi depozitov. Mi smo menili, da ta banka ni solventna, glede na to, da niti centralna banka, niti mednarodni denarni sklad nista imela na voljo ustreznega programa. Za Cipr brez takšnega programa pa ni bilo realno pričakovati, da se bodo stvari izboljšale. Že prej sem povedal, da smo 21. marca letos sprejeli odločitev v pravnem svetu, da bi začasno nudenje nojne likvidnostne pomoči lahko zagotovili izključno v primeru, da se država vključi v program, ker se samo s tem lahko zagotovi solventnost banke. Pri tem smo dosledno spoštovali pogoje pri Eli. Logika, ki smo jo pri tem uporabili, je enaka kot pri drugih državah. Enako logiko smo uporabili tudi pri Grčiji. Lahko vam nacionalna centralna banka ponudi nujno likvidnostno pomoč, vendar samo, če ste solventni oziroma, če obstaja jasna perspektiva, da bo banka ponovno postala solventna, ko se jo dokapitalizira kot naprimer del prilagoditvenega programa. Tako da nismo ponudili posebne obravnave, enako možnost smo ponudili kot Grčiji. Dokler obstaja ustrezna perspektiva, torej da se banko lahko dokapitalizira, lahko nacionalna centralna banka ponudi nujno likvidnostno pomoč. Že pri prejšnjem vprašanju sem povedal, da so pogajanja o Evropski monetarni uniji trajala zelo dolgo v primerjavi situacijo pri drugih državah, zato takrat ni bilo dovolj jasno, ali spoh obstaja perspektiva, da bo program izvajan in ali bodo te banke še solventne ali ne. Hvala lepa. Ne, sedem minut ste porabili za vprašanje in odgovor. Zastavil sem konkretno vprašanje in nisem dobil odgovora. Veliko vprašanj nas še čaka. Odgovore bomo seveda preučili, stvari potem posredovali tudi v pisni obliki. Moramo naprej. EKR er je naslednja skupina, ki dobi besedo. Gospod Bokros. Hvala, gospa predsednica, lep pozdrav, komisar. Zelo težko vprašanje imam za vas. Z vsem dolžnim spoštovanjem vas sprašujem, zakaj Evropska komisija zanemarja te povezave med posameznimi državami in fiskalno in bančno unijo. Zakaj eh, Evropska komisija ugotovi te povezave šele takrat, ko je prepozno, ko je prišlo do težav z zasebnimi upniki. Prejšnji teden je bilo že jasno, da so ciparske banke nesolventne in prišlo je do hitrega paca in ugotovilo se je, da so banke nesolventne. Ugotovili so namreč, da ne morejo več uporabljati tujih sredstev za zagotavljanje likvidnosti grškim bankam. V grških bankah ni bilo več tujih lastnikov, kar je pomenilo, da bo breme dokapitalizacije v celoti padlo na ciprsko državo. Kot tretje, zelo očitno je bilo, glede na to, da je obseg ciprskega bančnega sistema vreden sedemkrat več kot ciprski BDP, da Cipr sam dokapitalizacije ne bo uspel izpeljati. To je bilo jasno že pred petimi leti. Ne lani, ne pred pol leta. Zakaj, za božjo voljo, te tesne povezave med državami, fiskalno in bančno unijo ne vidite? Zakaj tega niste spregledali že prej? Še manjša opomba, glede na to, da jim je ostalo še nekaj časa. Slovenija je naslednja, ki bo padla v bančno krizo. 22 let je že jasno, da se slovenska država nikoli ni resno lotila do kapitalizacije, do privatizacije ni prišlo. Notranje upravljanje je zelo šipko, v teh bankah ni upravljanja s tveganjem, poleg tega so najeli neuspešna posojila, ki predstavljajo 25 odstotkov BDP-ja. Vi, komisija, ste sprejeli Slovenijo v evroobmočje. Sprejeli ste jih v klub ki pravzaprav sedaj okužuje celoten preostali klub. Tako da res ne razumem, zakaj tih pomembnih profesionalnih medsebojnih povezav že prej ne ugotovite. Hvala. Oli, to pa je vprašanje zate. Hvala lepa za to vprašanje. Kar zadeva Slovenijo, glede na to, da ste zastavili zelo konkretno zelo odločno vprašanje glede Slovenije. Slovenija ima res presežne, presežek pri makroekonomskem ravnotežju, res je, da ima težave v bančnem sektorju, da ima težave z javnimi financami. To smo že opredelili in tudi povdarili v poročilu, ki smo ga predstavili v kontekstu makroekonomskih neravnovesij. Rekli smo, da obstajajo prevelika neravnovesja in v teh dneh tudi pričakujemo pregledan in prenovljen program za stabilnost strani Slovenije. Nekje konec meseca bomo povedali kaj več o tem 29. maja, ko bomo predstavili specifično priporočila za posamezno državo. Takrat bomo tudi sprejeli odločitev, ali je treba sprejeti dodatne ukrepe, odvisno od tega, kako verodostojen, prepričljiv in konkreten bo reformni program za zagotavljanje stabilnosti v Sloveniji. Kar zadeva nabiranje neuzdržnih neravnovesij na Cipru. Lahko se strinjam z vami, da je res obžalovanje vredno, da je toliko časa trajalo, preden smo v celoti ugotovili, da ima Cipr obsežna, neozdržna makroekonomska neravnovesja, zlasti v bančnem sektorju. To je povezano tudi samo naravo finančnega in bančnega nadzora, celotno ureditvijo. Zdi se, da je za majhno državo veliki ziv nadzirati tako obsežen bančni sektor. Bančni sektor, ki deluje kot regionalni finančni centr, je treba še posebej nadzirati. Preučiti je treba naložbena tveganja. Na Cipru bi to morali storiti to je pravzaprav ključnega pomena tudi pri nadaljni reformi finančnega sistema v Evropi, pri reformi finančnega nadzornega in regulativnega sistema v Evropi. Da bi se izognili takšnim situacijam, da bi se izognili temu, da bi bančni sistem bil neozdržen v prihodnje, potrebujemo ustrezen nadzorni mehanizem in en sam mehanizem za reševanje teh vprašanj. Sedaj gremo lahko naprej. Za zelene, Filip Lambert. Ja, dobro jutro vsem skupaj, da bodo došli. Gospod Asmusen, pogovarjal sem z vami prvič. Imam to privilegij, da vam zastavim vprašanje. Oli, tebe ne bom nadlegoval danes. Najprej pripomba. Prihajate iz Evropske centralne banke in ne iz katerekoli države, ampak iz največje države upnice. Zakaj to pravim? Številni državljani pravijo, da je to država donatorica, ampak tu obstaja razlike. Omenjali ste velikost cipraškega bančnega sektorja. Ali to pomeni, da če imamo majhne države, imamo majhne banke, če imamo velike države, imamo velike banke? Ne vem, to je nasprotje z logiko notranjega trga, ampak to ni glavno, kar želim reči. Kaj želim reči? pri vaši napovedi pravite, BDP Cipra se bo zna, zmanjšal za 12,5 odstotkov v naslednjih letih in tega ne morem verjeti. Tu vidim težave pri kredibilnosti, vidim vzorec. V Grčiji je bilo povsem enako, Evropska centralna banka je ustrajala tem, da ne bo Grčija nikoli zašla v težave z neplačevanjem, ampak jasno je bilo vsem, da bo tako. Tu vidim vprašanja. Kako je z analizo vzdržnosti? Zlasti, če za to poskrbi komisija o stelovanju z Evropsko centralno banko, ali tu res odražate realnost ali gre le za formalno dejanje. Potem še nekaj. Ciprsko gospodarstvo se bo predvsej bolj zmanjšalo kot 12,5 odstotkov v naslednjih dveh letih. Mislim, da gre tu za pocenjevanje zmanjšanja ker se ne želimo potruditi v državah upnicah. Ker so težave prevelike, ampak če načrti niso kredibilni, kar bi lahko ustvarilo gotovost na trgu, je to treba revidirati v procesu in zato vas sprašujem. Ali je to zanikanje po besedah Rena takšno, da bo vse na koncu stalo še več, ne le za tiste v državi, ampak da bo to stalo več vse države upnice v Evropi? Gospod Lambert, hvala, ker ste izkoristili ta privilegij in ste mi prvič zastavili vprašanje in moj privilegij je, da prvič odgovorim na vaše vprašanje. Povdarim, ja, imam nemški potni list, ampak imam evropski mandat in ostal bom pri tem. Glede vaše pripombe o velikosti bančnega sektorja. Mislim, da bi bilo preveč simplistično, če bi pogledali velikost dvajančnega sektorja v povezavi z BDP-jem. Če bi imeli le ta pristop, potem ne moremo primirjati Cipra z drugimi deli monetarnega območja. Kot pravim, je to preveč poenostavljen vidik. kaj je bilo izjemno pri Cipru, ne le velikost bančnega sektorja povezave z BDP-jem, ampak predvsem je šlo za strukturo premoženja in odgovornosti. Poglobiti se moramo v bančni sektor, da bi odkrili ranljivosti, ki obstajajo v sistemu. Ne gre le za velikost. Nisem želel obrati ta ponostavljen pristop. No, strinjal bi se z vami. Ko pravite, da če zanikamo realno situacijo, preden začne veljati program ali za časa izvajanja programa, to poveča stroške za celotno evroobmočje. Danes smo slišali vprašanje za olja zakaj komisija ni storila več, zakaj je potrebovala toliko časa. No, sami bolje veste kot jaz, kaj se je zgodilo v pogajanjih o dvojčko. Imeli smo snutek določbe, s katerimi naj bi komisija dobila pooblastila, zato da bi spodbudila države k izvanju programa, če bi imeli stranske učinke in prenašanje učinkov na druga območja v območju. Ampak to ni preživelo pogajanj. V ECB bi to podprli. Če bi komisija res dobila ta pooblastila, in to smo večkrat povdarili na svetu. Sedaj pa vaše pripombe, vaše vprašanje o domnevah glede rasti programskem obdobju na Cipru. Res je, pričakovali bi, da se bodo ekonomske dejavnosti precej zmanjšale. Kumulativno gledano naj bi imeli zmanjšanje za 13 odstotkov v letošnjem letu in v drugem letu domače popraševanje pa naj bi se zmanjšalo za 20 odstotkov. Tu gre za skupno perspektivo komisije in Evropske centralne banke leta 2015 nam je prišlo do oživitve gospodarstva, seveda na podlagi domneve, da bi majhen in bolj odporen bančni sektor lahko spodbudil rast. Ampak to je zelo jasno in tu želim biti iskren. Še vedno imamo makrotveganja, ki bodo prisotno kratkoročno in srednjeročno. Le če bomo imeli močne programe, bomo lahko imeli ta tveganje. Seveda imamo tudi dodatno negotovost pri izračunu prihodnje gospodarske rasti, kajte prav gotovo lahko pričakujemo to, da bo moralo ciprsko gospodarstvo spremeniti poslovni model, sedanji ni bil zdržen, Številni deležniki so prosili za to, da država spremeni poslovni model, ampak če spremenimo poslovni model, to pomeni, da pride do strukturnih sprememb. To pa je zelo, zelo težko prenesti v obstoječi gospodarski model. Tako da je tu nekaj negotovosti zaradi strukturnih sprememb gospodarstva, kar bo seveda vse otežilo, še bolj kot običajno. No, ne pravim, da ne morete v dveh letih spremeniti gospodarstva. Mislim le, da bo to trajalo dlje. Need... Sedaj pa naslednja vprašanja. Goje Nikola Šuntos. Hvala. Dragi kolegi, sedaj govorimo o Cipru. To je četrta država zaradi katere je trojka sestavila memorandum. Včeraj smo govorili o Cipru, ne vem, katera država bo naslednja, omenjali smo več držav. Evropski mehanizem pomoči je od septembra postal že stalen. Tu imamo dve vrsti urodi. Najprej imamo posojila za stabilnost v državah s težavami, ki imajo finančne potrebe, potem pa imamo posojila za dokapitalizacijo bank trenutno v ciprskem primeru, lahko vidimo, da rezultati niso slabi, če si pogledamo gospodarske kazalnike. To je celo bolje kot v Nemčiji, ampak tu smo se odločili za memorandum. To je bila ta taktika trojke. No, zelo dobro poznamo izkušnje drugih držav, ki so bile deležne te politike, ne le Cipr. Sedaj pa vprašanje, prvo vprašanje za vas. Kako je eh, z neskom finančne pomoči za Cipr? Omenjali ste 10,5 milijard, posedaj pravite 23,5 milijard. Kako je s tem izračunom, me zanima? slišali smo, kako bomo dobili 10 milijard evrov. Med drugim imamo ta evropski mehanizem stabilnosti. Pa kako je s preostalimi 13 milijardami evrov, ki jih moramo dati Cipru? Kje bomo našli ta sredstva, me zanima. In tudi, če Cipr lahko prosi za poplačilo storjene škode zaradi grške situacije, kako bo s 13 milijardami? To je moja druga in to je tudi tretje vprašanje. Po izračunih je jasno, da bomo potrebovali privatizacijo v energetskem sektorju na Cipru. Torej, o čem vas sprašujem? Kako bo s to privatizacijo? Rad bi slišal jasen odgovor. Če bomo imeli privatizacijo, ali bomo tu vključili tudi prihodnje prihodke na Cipru, izrabo plina ko bomo to imeli, ali ste to predvideli? Ali boste spraševali tudi o tem, da bi imeli soupravljen teh prihodkov, da bodo tudi upravičenci imeli kaj od tega? Hvala. Oli, mislim, da je bilo to najprej naslovljeno na te. Hvala, hvala za to vprašanje, gospod Čuntis. Najprej ste rekli, da ste se odločili za memorandum. Popraviti vas moram. Šlo je za ciprsko zahtevo. Ciprska vlada je prosila za to. Seveda, bi se sam prej odločil za to, da bi Cipr sam uredil gospodarsko situacijo brez tega programa, pa to ni bilo možno. kajti neplačilna sposobnost bi pomenila zelo hude posledice za ciprsko prebivalstvo. Potem drugo vprašanje, finančne potrebe, finančni viri. Prav imate. Videli smo različne številke v razpravi, predvsem zato, ker so nekateri to primerjali z različnimi stvarmi. Če poenostavim stvari, to je res poenostavitev ampak tako bom lažje obrazložil. Najprej smo imeli prvo odločitev, ki sicer ni bila končna, ampak govorili smo o neto zneskih. Potem pa smo imeli drugo odločitev, tam smo govorili o bruto zneskih. To je bilo povezano z aktivacijo notrenjih virov na Cipru. Tu je šlo za finančno pomoč, reševanje bančnega sektorja in zato je celotni znesek večji. Tu pa potrebujemo približno 7 milijard evrov iz domačih verov, ključno z delno finančno pomočjo in z reševanjem bank. To je bila ta kritična finančna omejitev. To je zrcalna podoba 10 milijard evrov. To pa je bil maksimum. Države članice v območju so to postavile kot zgornjo mejo, parlamenti držav prav tako. Glede vašega vprašanja o privatizaciji in o skoriščanju plina v sklopu tega programa, naj bi nekatera državna podjetja privatizirala del financiranja programa. To je sprejeto in to je del memoranduma. Prihodki iz izkoriščanja plina niso vključeni v ta program, če sprašujete o tem. Hvala. Hvala, sedaj pa gremo naprej. ELS, Werner Langer. Ja, dank. Äh, ich hab, de... Äh, hvala lepa. Občutek imam, da Niso države bančni sektor odgovorni za krizo, ampak trojka. Rad bi povdaril, da ko so šle stvari narobe, so bile za to odgovorne tudi države. Gospod Ren je omenjal, da smo imeli 15 mesecev vrzeli, preden je prišlo do dejanskih ukrepov. Seveda lahko to nenehno ponavljamo in razpravljamo o tem, ampak. Trojka je rešitev, ne težava. Trojka je morala najti rešitve, ampak to ne pomeni, da so vse rešitve trojke takšne, mora biti sprejete brez kritike. Vprašanje imam za komisarja. Kako se lahko zgodi, da pri prvih pogajalskih rezultatih vidimo depozite na 25 tisoč evri, to je nasprotju z evropsko zakonodajo. To je uničilo zaupanje varčevalcev po vsej Evropi. In drugo vprašanje za gospoda Asmusna. Ali ne drži to, kar je pravkar omenil kolega iz skupine liberalcev ECB, je predolgo dajo na voljo prepoceni sredstva za ciprske banke? Ne vem, kakšna so natančna dognanje, ampak tu ne bi imeli 4,5 milijard poceni sredstev in posojil tveganega kapitala. Potem pa še zadnje vprašanje. Cipr ima tako velik bančni sektor, Irska ima še večji bančni sektor, Irska na pravi poti zmanjšuje velikost bančnega sektorja. Tudi v Luksemburgu imamo zelo velik bančni sektor, ki je velik primerjavi z drugimi. No, pod kakšnimi pogoji naj bi urejali tveganja. Kolikšni meri bančni sektor lahko preseže BDP? To je bilo za oba, ampak prosim, da to strnete. Oli, boš ti začel? Tvoje vprašanje smo slišali najprej. Ja, hvala. Hvala, skušal bom povedati na kratko in jedrnato. Kaj je temeljno? pri tej širši sliki, ki ste omenili, gospod Langan, reforma gospodarskega upravljanja, ki je bila doslej izpolnjena skupaj z drugimi, se osredotoča na preprečevanje takšnih gospodarskih neravnovesij, ki so v izhodišču krize na Cipru. Preprečevanje je vedno boljše kot popravljanje škode pozneje, kot smo videli iz te hude lekcije. Seveda bo boljše upravljanje v prihodnosti vplivalo na to, da se bomo izognili veliki makroekonomski neravnovesni, ki niso vzdržni v območju. Potem ste spraševali o spremenju odločitev v evroskupini. To ni prvi svežen, ki je bil pozneje spremenjen in popravljen z drugo odločitvijo. Kot sem rekel, Zaradi različnih razlogov je bilo težko doseči dogovor o ciprskem programu. Imeli smo več krogov pogajanj med Trojko in Ciprom. Nenehno smo se posvetovali z državami članicami, kot veste, so države lasnice SM-a in financiranja teh sredstev, tako da morajo določiti glavne vidike takšnih programov financiranja. Na no, tem kontekstu moram reči, da neodločnost povzroča zamude. Večje kot so finančne omejitve, bolj so omejene možnosti, ki so na voljo v zadnjih stopnjah pogajen. Zlasti, če govorimo o državah evroobmočja, te so bile pripravljene podpreti program z 10 milijard evrov. Cipr je potem aktiviral veliko domačih verov preko delne finančne pomoči in preko reševanja. No, na koncu bi bilo slabše, če ne bi imeli dogovora. Vsi depoziti na Cipru bi bili ogroženi. Če ne bi imeli scheme za garantiranih jamstev, in potem bi prišlo do državne neplačilne sposobnosti in to bi bilo precej hujše, tako za Cipr kot za evroobmočje. Zato je po prvi odločitvi evroskupina zasedala v obliki konference pred glasovanjem v parlamentu na Cipru in v tem kontekstu je trojka soglasno, to bi rad podaril, rekla, da imamo to alternativno možnost, ampak brez vzvoda pri obdavčitvi znesko pod 100 tisoč evri to ne bo možno. Seveda pa so bili to pošteni tudi elementi iz evroobmočja, ciporski organi niso sprijeli tega na sveta, posledično je prišlo do hitrih korektivnih ukrepov v evroskupini in ciprski organi so to potrdili in kot veste, zadnja odločitev ne vsega te obdavčitve, tako da so ti depoziti zaščiteni in seveda morajo biti zaščiteni. Gospod Asmusen, slišali smo vprašanje o trajanju likvidnosti in o velikosti bančnega sektorja v Luksemburgu. Hvala, gospod Langen za ta vprašanja. Glede prvega dela. Glede zagotavljanja nujne likvidnostne pomoči na Cipru, banki Laiki, potem ste spraševali o tem, če so ciprske banke kupile preveč grških obveznic, ko so bile teže v zelo slabem stanju. No, Kot sem že rekel, ne moram odgovoriti na to, zlasti ne na drugo vprašanje. Kot sem rekel, mi še nismo nadzorniki. Nimam podrobnih informacij o tem. V upravnem svetu, v Evropski centralni banki pa vidimo, da je bilo premalo kapitala v bankah. Te so bile izključene iz običajnih monetarnih politik in vsa likvidnost centralne banke je bila prenesena na nujno likvidnostno pomoč. To je domača naloga na nacionalni ravni in upravni svet lahko nasprotuje le z dvotretinsko večino določba nujne likvidnostne pomoči, če to ni povezano z glavnimi cilji monetarne politike. Ampak, če govorimo o nadzoru bank, je zato odgovorna centralna banka na Cipru. Glede bolj splošnega vprašanja. Zakaj lahko bančni sektor postane ranljiv? No, ne smejte se, ampak skušal bom to obrazložiti. Vse je odvisno od vidika, ne gre le za velikost bančnega sektorja v povezavi z BDP-jem neke države. To sem že skušal reči prej. To je preveč poenostavljen vidik. Recimo, predvsej znano je, da se bančni sektor v Sloveniji sooča z nekaterimi težavami verjetno bo potreboval dodatni kapital. Ampak celotni bančni sektor državi znaša le 150 odstotkov BDP-ja. Po drugi strani pa ste pravilno rekli, da je velikost sektorja povezavi z BDP-jem zelo pomembna pri Malti, na Jerskem in v Luksemburgu. Ampak jasno želim reči, ni bančnega sektora Evropske unije, ki je lahko primerljiv s ciprskim. Malta, Irska in Luksemburg, te tri države niso primerljive s Ciprom. Kajti poglobljeno moramo preučiti strukturo premoženja in odgovornosti bančnega sektorja. To moramo preučiti, da bi videli, kako je lahko ranljivost raznolika. To je sektor, ki pritegne veliko tujih depozitov. To je lahko znak ranljivosti ali pa ne. Tu se pojavlja vprašanje, v kateri valuti boste pritegnili depozite, na kateri valuti boste potem izdali posojila, tako da to vpliva na tuje tveganja. Potem je treba preučiti tudi, kako hitro se širijo bilančne, bilančne stanja banke. Potem moramo preučiti tudi, če gre za tveganje v domačem bančnem sektorju ali je recimo tu boljša situacija na Malti, kjer je večina bančnega sektorja v rokah velikih mednarodnih bank? Notranje lahko bolje zaščitijo podružnice ali včerinska podjetja države pri tveganji. Torej res moramo pročiti strukturo aktive in pasive, ne gre le za velikost bančnega sektorja. Dobro, kot vidimo, zamujamo, časa je malo, ne bomo mogli upoštevati seznama govorcev. Mogoče bi lahko prišli do konca Elis Gunnar Hockmark sedaj. Ga ni več tu. Gospa Kreca, mogoče. Boste vi uskočili, Gunnar? Prihaja? Uh, Hvala lepa. Tu sem, oprostite. Zunaj sem počel nekaj drugega. Najprej bi glede te teme povedal, da bi rad izkoristil to priložnost in odbor bi rad obvestil, da smo dopolne dosegli dogovor med pročevalci v senci glede direktive o reševanju bank, tako da bomo lahko glasovali 20. maja. Izven te časovnice bi rad izkoristil to priložnost in se zahvalil poročevalcem Senci, upravili so odlično delo z dobrimi prispevki. No, sedaj pa ta tema, ki jo obravnavamo do povdne predsedujoča. Omenil bi dve vprašanji za dva gosta. Najprej kaj se bomo naučili iz izkušenja Cipru? Najprej tu govorimo o tem, kako lahko obravnavamo preložitev poštevanja pravil pakta stabilnosti. Sedaj smo slišali to razpravo o tem, kaj je formalno včasih vidimo vrčevanje nasprotju z rastjo, da bi morali to preložiti sprejetje pravil. Mislim, da tu vidimo velike razlike med prelaganjem, ko lahko v bistvu dosežemo rezultate. Ampak po drugi strani pa potrebujemo ukrepe takoj. In kaj smo videli pri Cipru? Kaj se zgodi, če ni ukrepov? In če se ne držimo pravil? Kot smo videli, so rezultati tragični, bolj ali manj. In to ima hude posledice za državo. Oba gosta bi rad vprašal, kaj smo se naučili, glede tega, kako naj bi komisija poskrbela za to, da države članice ohranja pravila iz pakta stabilnosti. Gospod komisar, nekaj bi vas vprašal, ko komisija prelaga izpolnitev pravili iz pakta stabilnosti v različnih državah, ali imate vsa jamstva, da sedaj res sprejemajo ukrepe, kajti to je potrebno za opravičila pri teh priložitvah. Oli. Oli. Hvala. Najprej bi vam rad čestitev. Čestitev bi poročevalcev v senci celotnem odboru za ta zelo pomemben rezultat pogajanjih. Hvala za to. Ta direktiva o reševanju je ključen zidak bančne unije, ki jo sedaj gradimo. Glede vašega vprašanja o tem, kaj smo se naučili glede fiskalne politike, No, z vami se strinjam, da rezultati štejejo. Poudarjamo sicer srederočno vzdržnost javnih financ, strukturno oceno javnih financ podarjamo, ne le nominalne cilje. Zato je ključnega pomena, da države zagotovijo, da če imajo počasnejšo stopnjo fiskalnega prilagajanja, da je kredibilnost še vedno prisotna. Te spremembe politik so bile možne zaradi dveh ali treh razlogov. Najprej zato, ker imajo v Evropi države članice povečano kredibilnost na področju fiskalne politike, to pa povzroča težave pri kapaciteti absorpcije, če govorimo o težavah, potem drugič. Evropska centralna banka mora sprejeti odločilne ukrepe za stabilizacijo trgov in tretjič, zaradi okrepljenega gospodarskega upravljanja imamo lahko trden srednjeročni okvir za prilagajanje fiskalne politike in za izvajanje strukturnih reform. No, kolikor vem, je okrepljeno gospodarsko upravljanje povezano s toolboxom. Tu imamo dovolj instrumentov, zato da bi zagotovili, da države spoštuje svoje obveznosti. Predstavili bomo oceno učinkovitih dejanj v sklopu nujnega postopka konec meseca, skupaj s priporočili po posamečnih državah glede strukturnih reform in fiskalnih politik. No, veselim se, tega, da bom ponovno v tem odboru. Mislim, da imamo določen datum na začetku junija, tako da bomo nadaljevali to razpravo. In upam, da bo dovolj časa za to zelo pomembno razpravo. Ampak, gospod komisar, a ste ponovno pripričani, da so države članice, eh, ki jih zadeva to, sprejele ustrezne reforme, ustrezne odločitve za, eh, potrebne za prelog? What is uh, fully secured uh, in uh, what the No, kaj bi naj to torej pomenilo? A smo lahko popolnoma prepričani? Kar pa zadeva države članice, za katere predlagamo podaljšanje korekcijskih ukrepov, predvidevamo, da bodo uporabile ta často priložnost za strukturne reforme, s katerimi bodo lahko ukrepili eh, gospodarstva in zagotovili ustvarjanje novih delovnih mest pomembno je, da države članice spremejo ustrezne ukrepe v smeri rasti in ustvarjanja novih delovnih mest. To v Evropi nujno potrebujemo, zato je bistvenega pomena, da si pogledamo tako tudi strukturne reforme, kot tudi fiskalno politiko v istem kontekstu in to je naš namen. Naprimer, primer Francije, tudi tukaj je vsaj tako pomembno, če ne bolj pomembno, da Francija poskrbi za konkretne strukturne reforme in da na ta način okrepi eh, zaposlovanje. Se upravičujem, sedem minut, imeli ste pet minut na voljo, drugače še vedno nas čaka eh, predstavnik Evropske centralne banke. Končati bi morali 15 čez 11, upam, da bo lahko Pablo zadržal vse ljudi čim dlje, ampak če sprašujete toliko vprašanj, potrebujemo več časa za odgovornost in se ne moremo držati omejitve petih minut. ECB. Okay, we'll Prav, postopkovno vprašanje prevož. Želela sem dejati, da naj bi na tem sestanku govorili o trojki. In kolikor vem, časovnica. Eh, glede stabilnostnega in eh, rasnega pakta v Franciji ni predmet eh, vprašanj, ki se nanaša na trojko. Ne vem, zakaj o tem govorimo sedaj. No, že dolgo tega sem obupala z disciplino pri vas, sedaj pa Evropska centralna banka. Žal mi je, ampak govorimo o tem, kaj smo se naučili v krizi. Seveda imamo pravico staviti vprašanje o tem, kaj smo se naučili v tej krizi. Okay, with the permission of the chair. Prav, če mi predsednica dovoli, bom poskušal na kratko odgovoriti na vaše vprašanje, gospod Hökmark. Naše stališče in naslednje. To se nanaša tako na eh, države s programom, kot tudi države brez programa. Ne kažem s prstom na tiste s programom. Eh, razprava o vrčevanju je napačna razprava. To namreč pomeni, da lahko izberemo, kdo je proti rasti. Nihče ni proti rasti. Vprašanje je, kako zagotoviti trajnostno rast v družbi, ki se hitro stara. Po našem mnenju potrebujemo fiskalno politiko, ki je usklajena s stabilnostnimi potrebami enotne valute. In to se ni spremenilo zaradi razvoja dogodkov na Cipru ali kateri drugi državi. In tako pač je, če smo odkriti. Na eni strani želimo več trajnostne rasti in tudi Olje o tem govoril, po drugi strani je pa res tudi, da je fiskalna konsolidacija tukaj in da bo tukaj ostala glede na uh, visoke dolgove v številnih državah članicah. Imamo le pet držav članic in dobro jih je, da jih poimenujemo, ki imajo dolg pod 60 odstotki. Slovenija, Slovaška, Luksemburg, Finska in Estonija. Ne Francija, ne Nemčija in ne druge države. To pomeni, da potrebujemo eh, jasno fiskalno politiko. Imamo eh, prak dolga, ki ga ne določajo organi Evropske unije, ampak trg. In imamo težko nalogo, nalogo, ki jo uh, ima Oli in njegovi kolegi, da uh, okrepimo pakt za stabilnost in rast, zagotovimo prožnost ne, izgubimo pa cilja, ki ga imamo pred sabo. In to je eh, cilj 60 odstotkov dolga, ki smo ga potrdili tudi z zakonodajo, ki bi nas sprejeta tukaj v parlamentu. Hvala. Sedaj pa Antonin Sančes presedo. Izvolite. Najlepša hvala. Lep pozdrav obema gostoma. Sam bi rad vprašal nekaj v zvezi z vzdržnostjo tega programa pomoči. Kako bomo zagotovili uspeh tega programa? Mednarodni denarni sklad je rekel, da je največja grožnja za finančno stabilnost v Evropi padec gospodarstva. ZDA so od začetka krize deležne više rasti, večjega zaposlovanja, poleg tega imajo tudi boljši položaj, ko gre za dolg. V ZDA se je bolj povečeval javni dolg, zasebni dolg jim je uspelo znižati, pri nas je stane nekoliko drugačno. Tako da me zanima naslednje, kaj boste storili za to, da bo makroekonomska politika uspešna. In druga zadeva. Uh, Podjetjem je treba omogočiti, da začnejo ponovno najemati posojila in Evropska centralna banka ima pri tem pomembno vlogo. Podjetja bi morala imeti dostop do finančnih virov, še posebej MSP-ji, ki so odvisni od bank. Ali boste kaj storili za to, da bi tudi podjetja lahko imela dostop do finančnih virov, da bi lahko tudi MSP-ji dejansko računali na posojila? Tretja zadeva pa so družine. Upoštevati je treba tudi majhne vlagatelje, zagotoviti je treba ustrezna jamstva za depozite. Zanima me torej, ali bo ta finančna pomoč namenjena tudi reševanju solventnosti družin, še posebej tistih najbolj ranljivih. To je zelo pomembno. Hvala. Komisar. Hvala. Hvala za vaša vprašanja, ki jih dajem v kategorijo naukov, ki smo se jih naučili na Cipru in kaj bomo lahko naredili v prihodnosti, kaj naj bi naredili v prihodnosti. Mislim, da ste zastavili pomembno vprašanje v zvezi s finančno nevarnostjo v več delih Južne Evrope. ekonomska zgodovina, kolikor vem, ne priznava situacijo, da je gospodarska rast mogoča brez kreditne rasti. V Evropi trpimo za finančno razdrobljenostjo, imamo različna podjetja, različna gospodinstva, ampak če govorimo o gospodarski rasti, so večinoma podjetja tista, ki dobijo eh, posojila s precej večjimi eh, obrestnimi merami na jugu, kot pa eh, drugot po Evropi, na severu. Pomembno je torej, da evropske institucije v skladu eh, s svojim mandatom skupaj dela za to, da se izogne tej likvidnostni um, pasti na jugu. Govorili ste tudi o Evropske uniji in povezavi ZDA, primerjali ste ti, te, ti dve entiteti. Mislim, da tukaj obstajata dve pomembni razliki glede uh, upravljanja s krizo. ZDA so se eh, lotile reševanja prej, Z, eh, kriza jih je zadela 2007-2008, v EU pa je bil največji, najhujši del krize leta 2010, začela pa se je 2009. Druga razlika je ta, da so si ZDA sicer upravile eh, odlično delo hitro in učinkovito eh, z veliko bazuko na eh, ramah so zagotovili rešitev um, svojega finančnega sektorja že leta 2008 in 2009 in s tem ustvarili boljše pogoje za zaposlovanje in izhod iz sile. Mi moramo finančni sektor popraviti čim prej, zagotoviti moramo dokapitalizacijo bančnega sistema, zgraditi moramo bančno unijo in rešiti in se rešiti iz te eh, likvidnostne pasti, ki jo trpimo na jugu. Hvala. Gospod Asmusen, čim krajše. Bom poskusil. Prvo vprašanje. Kako ponovno zagotoviti posojila? Oli, podprem lahko tvoje eh, besede, govoril si v povezavi z ZDA. ZDA so bile hitrejše. Hitreje so počistile svoje eh, bilance, svoje bilančno stanje in našle rešitev za dokapitalizacijo bank. Na nek način torej Evropa v tem primeru zaostaja. Nismo zagotovili zaupanja v eh, bilančna stanja bank in zato zaenkrat še ni posojil na tej ravni, ki bi si, ki bi eh, si je želeli. Zato imamo tudi eh, zakonodajno pobudo glede enotnega nadzornega mehanizma in še pred vzpostavitvijo tega mehanizma je potrebno pripraviti revizijo, pregled. Po mojem mnenju je to dobra priložnost, da čim prej počistimo eh, bilance v bankah tukaj pri nas v Evropi. Glede dajanja posojil, še posebej eh, malim in srednje velikim podjetjem, je to v nekaterih delih eh, evromoča velika, velika težava. V Evropski centralni banki ugotavljamo, kaj bi lahko v sklopu našega mandata naredili, zato da bi pomagali tem podjetjem. Mislim, da smo veliko naredili že na področju zagotavljanja likvidnosti a, bankam. In težava je še vedno ta, da ni likvidnost tista, ki banke privede do tega, da ne dajo posojil. Ne, po premankanje pomankanje kapitala in eh, večje, eh, večji pomisliki glede tveganja. To sta tista dva razloga, ki preprečujeta posojila. Ampak v našem mandatu bomo naredili to, kar lahko. Mislim, da ste postavili temeljno vprašanje, ki se nanaša na številne države članice v evromočju. Najlepša hvala, gospod Asmusen. Gospa Rodi Kratca, ELS. Fkaj,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 ampak pogosto ni prave perspektive. Recimo v ciprskem primeru nismo upoštevali vseh šibkosti, ki smo jih že poznali, ste pa bolj konkretno. Vrnila bi se na situacijo bank. To je povezano z obveznostmi v sklopu Bazla 3. Pred kratkim so bile izdelane študije, ki ocenjujejo, da bi potrebovali 3,3 milijarde evrov kapitala, zato da bi prišlo do prave absorpcije storjene škode zaradi reševanja. Ne vem, če imate tudi vi kakšne ocene, takšne vrste. Ne vem, kako vi vidite te elemente, te podatke. In drugo, ali menite, da so naše banke zmožne odgovoriti na zahteve iz Bazla 3? Ali se ne bojite, da bi prišlo do poslabšanja, da bi to prizadelo banke, da bi potem imeli hude posledice, ko gre za lasna sredstva in drugo, da banke ne bi mogle več odražati potreb na trgu? Gospod komisar. Think, uh, Mislim, da je večji del tega vprašanja namenjen Jurgu eh, Asmusnu. Verjetno bo on odgovoril na to. Sam pa bi odgovoril na ta del vprašanja, ki se nanaša na likvidnost za realno gospodarstvo. Rad bi povdaril pomen prestrukturiranja in dokapitalizacije bank v sklopu grškega programa. To je namreč bistvenega pomena, če želimo zagotoviti posojila, če želimo zagotoviti sredstva za realno gospodarstvo in s tem spodbuditi rast. Tukaj imamo tudi povezavo s Ciprom. Kot veste, so krške eh, veje treh večjih ciprskih bank bile prodane zaradi različnih eh, razlogov zato ker so povečevale uh, velikost ciprskih bank in s tem smo želeli tudi uh, prekiniti to nevarno uh, povezavo med Grčijo in Ciprom. Bali smo se, da bi lahko grški imetniki vlog prenesli svoj denar drugam in prodaja grških delov ciprskih bank je bila sicer draga, ampak je škodovala manj kot karkoli drugega. Težave teh grških enot bi lahko pomenile tudi, eh, da ne bi zagotovili ustreznega zaupanja sedaj se grški sistem izboljšuje in zaupanje je večje. Trojka je poskušala eh, sodelovati z grško in ciprsko eh, stranjo pri sklepanju dogovora. Trojka je omogočala eh, ta dogovor in obe strani sta podpisali svoj dogovor 26. marca na koncu marca. Hvala, komisar gospod Asmusen. Hvala. Gospa Kraca, najprej vaše prvo vprašanje. Nisem popolnoma prepričan, o kateri študiji govorite, kje se omenja teh 3,3 milijarde evrov. Verjetno najbolje je, da eh, to razjasnimo in na to pripravim pisni odgovor po eh, tem sestanku. Hvala. Drugič, splošne gledano, Bazel 3. Pripričani smo, da Basel III pre, pre, eh, predstavlja srčiko finančnega sektorja in našega delovanja. Nanaša se na zaupanje, na uravnoteženost bilančnih stanj bank. Potrebujemo več eh, kakovostnega kapitala v bankah. Če sem vas pravilno razumel, vas je zanimalo, če od bank zahtevamo preveč po mojem, lahko s podatki dokažemo, da eh, od konca leta 2008 naprej, od konca lanskega leta naprej, poprečno stanje eh, najkakovostnejšega kapitala je sedaj boljše. Še vedno pa je kapital slabo porazdeljen po evropskih bankah. In to bi lahko škodilo vzpostavitvi dobrega sistema posojil. Više potrebe po kapitalu za finančno stabilnost, to smo zagotovili, ampak obenem moramo zagotoviti tudi, da banke upravljajo svoje ključno pravilo, da ponujejo sredstva gospodarstvo. Ravnoteže je torej potrebno. Bazel 3 še posebej s pomočjo najnovejših predlogov sprememb, ki se nanašajo na posojila malim in srednje velikim podjetjem, zagotavlja to ravnoteže. Na prvo vprašanje pa dobite pisni odgovor. Hvala. Hvala, gospod Asmusen. Še dve vprašanje, gospod Simon in jaz sam. Predlagam, da sočasno zastavimo vprašanje in na to odgovorite v sklopu. Najlepša hvala, gospoda. Eh, Ren in Asmusen. Veseli me, da ste govorili o dograditvi bančne unije kot o bistvenem eh, elementu, ki ga moramo zagotoviti v eh, čim na krajšem času. Sem poročevalec za področje zajamčenih vlog. O tem ste govorili. Bančna unija se stoji iz treh delov. Eno od teh delov se nanaša na jamstva za vloge. Ne želim se spuščati v vprašanje sklada o zajamčenih vlogah, ampak komisija je pripravila predlog na to temo in če govorimo o a, eh, višini sredstev v takšnem skledu in če upoštevamo a, eh, časovnico za vzpostavitev takšnega sistema, potem se a, eh, zdi, da je komisija enakega mnenja kot parlament. Mislim, da smo na isti valovni dolžini. Parlament je pripravil predloge sprememb v prvem branju, 80 odstotkov besedila smo podprli, svet je pa to blokiral. Blokirajo tudi to, kako stabilen naj bi bil ta sklad, koliko sredstev naj bi imel in kakšno strukturo naj bi imel. Če trojka pravi, da je bančna unija nekaj, kar moramo v prihodnosti zagotoviti, potem moramo svetu jasno povedati, da je napredek pri tem, da so sredstva, ki jih bomo vložili v sklad, pomembno vprašanje, zgraditi jih moramo na nacionalni ravni, govoriti moramo tudi o hitrosti zagotavljanja te stabilnosti. Hvala, gospod Simon. Sam imam vprašanje samo za gospoda Asmusna. Strinjam se z vami in komisarjem, da potrebujemo enotni mehanizem za reševanje. Strinjam se, da bi morali bolj ustrajati na fiskalni konsolidaciji in na reformah. Ampak finančni trgi ostajajo razdrobljeni. Premalo se stori za to, da bi družine in MSP imeli dostop do posojil. Govorili ste o zaupanju, gospod Asmusen, strinjam se z vami. Vendar bi se morali zavedati tega, da je ta ciparska zgodba tista, ki spodkopava zaupanje in ki nam tudi otežuje, da zagotovimo ponovno oživitev realnega gospodarstva. Dobro je sicer, da se je znižala obrestna mera, ampak imam določene pomiseke glede rezultatov, ki jih bo to prineslo realnemu gospodarstvu, predvsem zaradi razdrobljenosti trgov, kot se že omenil. Ustrajam na tem, da bi ciparska zgodba morala biti rešena, zato ker je ta tista, ki spodkopava zaupanje in poglablja razdrobljenost na trgu. Zanima me, če ima Evropska centralna banka kakšen konkreten, specifičen načrt za te razdrobljene trge. Imate kakšen načrt, kako MSP je zagotoviti dostop do posojil? Glede na to, da ste tu, bi rad vprašal, kakšno je vaše mnenje o tem, o čemer poroča nemški tisk danes, namreč da naj bi Evropska centralna banka odkupovala dolg držav iz juga Evrope. Gospod Rim, potem gospod Asmussen. Uh, Hvala. Mislim, da se je večji del vašega, vaših vprašanj nanaša na Evropsko centralno banko, verjetno bo Jörg na njih upr, eh, tudi odgovoril. Komentar gospoda Simona. Strinjam se z vami, mislim, da moramo napredovati pri razvoju koncepta bančne unije in dograditvi bančne unije. Mislim, da smo tukaj na isti valovni eh, dolžini, tako komisija, parlament, kot tudi ECB. Moj kolega in prijatelj Mišel Barnier pripravlja enotni eh, reševalni mehanizem, ki ga bomo pripravili še pred eh, poletnim odmorom. Po dolgih pripravah bomo pripravili predlog za enotno schemo depozitnih jamstev, ampak to je bolj naloga za jutri kot za danes pomembna je konstrukcija bančne unije. Še eno nauko, ki smo se jih naučili, je namreč ta, da je zakonodaja iz leta 1934 bila ključna za izogibanje bančni krizi. Potrebujemo centralno banko, ki je posojilo dajalec v eh, najhujših razmerah in se lahko na ta način izognemo večji krizi. Ostala vprašanja so namenjena gospodu Asmosno, ker pa je to moj zadnji komentar, bi rad dejal, da je zelo pomembno, da imamo takšno odprto izmenjavo mnen, vsebinsko izmenjavo mnen. Mislim, da moramo skupaj analizirati navke, ki smo se jih naučili iz zadnjih izkušenj in na to pripraviti sklepe. Govoriti moramo o tem, kako izboljšati ekonomsko upravljanje evroobmočja v, v večji meri. Hvala. Hvala, gospod komisar, gospod Asmusen. Thanks. Hvala. Najprej vprašanje gospoda Simona. Zavedam se razprave, ki poteka na temo predloga komisije. Poteka že kar precej časa. V svetu sem bil priča številnim razpravam in mislim, da smo vedno podpirali ta element, ki se nanaša na eh, schemo depozitnih jamstev, čim prej ga je potrebno doreči in na to, kot je dejal Oli Ren, moramo govoriti o prihodnih načrtih, eh, dolgoročnem načrtu za enotno schemo depozitnega jamstva kot en izmed delov bančne unije. Če želimo bančno unijo, pa potrebujemo vse elemente. Schema depozitnih jamstev mora biti eh, tisti element, ki je najdlje na obzorju, ampak ne smemo pozabiti na celotno podobo, na vse elemente. Vprašanje predsedujočega. Res je, da so finančni trgi v evromočju še vedno razdrobljeni. In to seveda onemogoča ustrezno izvajanje naše monetarne politike, naprimer, kar se tiče obresnih mer. Ampak od poletja lani lahko vidimo, da ta razdrobljenost počasi izginja, še vedno obstaja, še vedno nas skrbi, ampak ukrepi držav članic, evropskih institucij, Evropske centralne banke so omogočili zmanjšanje te razdrobljenosti. To lahko merimo, naprimer, v nekaterih eh, državah z ravnotežjem cilja 2. Ta ravnotežja niso težava eh, samo po sebi, kažejo pa na zdrobljenost eh, trgov in na nedelovanje med državnih povezav. Če si pogledamo te podatke, ki so bili najvišji avgusta lani, so se sedaj zmanjšali za približno 20 odstotkov. Priča smo torej izboljšavam. nekaj ukrepov lahko pripravimo mi, da bi razrešili razdrobljenost, ampak večina eh, tega bremena pade na države članice. Večina eh, nestandardnih ukrepov, ki jih je ECB eh, pripravila v zadnjih dveh letih, naprimer določen čas za sredstva, in tako dalje. Vse to so nestandardni ukrepi, ki smo jih pripravili zato, da bi dosegli tista področja eh, evromoča, kjer se politika ne izvaja učinkovito zaradi razdrobljenosti. V nekaterih eh, delih unije so bili številni proti temu, ampak prav je imeti monetarno politiko, ki doseže gospodinstva, ki doseže podjetja v teh razdrobljenih razmerah. Govorili ste o članku, eh, ki ste ga prebrali danes jutraj v Divelt. Gre za del našega dela na področju spodbujanja MSP-jev. O tem sem danes dopodan že govoril. Biti moramo zelo odprti ko govorimo o ukrepih, ki jih lahko pripravimo v sklopu našega mandata. Naprimer, eh, trg za vrednostne papirje, kako ta trg izboljšati in ga povezati z MSP. -jem. To je del razprave o MSP. -jih. Hvala. Hvala komisarju. Reno in gospodu Asmusno. S tem smo prišli do konca razprave. Hvala za potrpežljivost in hvala tudi tolmačem, da so ostali dlje. Naslednji sestanek bo potekal 20. maja v Strasboru. Hvala, s tem smo zaključili sestankom.